Gospodje, eh, pri dveh eksplozijah je včeraj v Bostonu umrlo več eh, ljudi, eh, nekateri pa so bili močno poškodovani. In sicer so bila ta življenja uničena na športni prireditvi. Bostonski maraton združuje ljudi s, s vsega sveta in to je mesto, eh, ki simbolizira ameriško prizadevanje po svobodi. V imenu Evropskega parlamenta izrekam družinam eh, žrtev eh, naše najgloblje sožalje in ranjenim pa želim hitro ozdravitev. Izražam tudi priznanje ameriškim oblastem in reševalnim timom. V tem trenutku še ni jasno, kdo je nastavil in sprožil bombe, vendar pa želim jasno povedati, da eh, terorizem nikoli ni upravičen in mi smo na strani naših ameriških prijateljev in naše misli so pri ljudeh v Bostonu, pri žrtvah in njihovim svojcem in eh, pri eh, mnogih drugih ranjenih. Hvala za vašo pozornost.